krščanski par, ki je bil obtožen bogokletja, je pred davnem bil obsojen, eh, Savan Masih pa je bil obsojen marca. Eh, to so redni pojavi nasilja proti krščanskemu prebivalstvu, naprimer eh, požiganje eh, domov in crkva. Za tako ravnanje enostavno ni opravičila. To je nasilje, neverjetno nasilje, ki eh, smo mu priča in je neverjetno, da se to sploh lahko dogaja. To velja v islamskih državah in še posebej za Pakistan. uh, indeks eh, pregona v Pakistanu je izredno visok. Eh, država rangira kot osma na svetu na tem področju. Potem je sledil tudi napad na cirku v Pakistanu. Pršababu, kjer je bilo uh, ubitih uh, eh, 87 ljudi. Pakistanske oblasti moramo pozvati, da prenehajo za temi grozodejstvi, da revidirajo zakon o blagokletju in da premislijo o celotni pravni ureditvi v državi. To je nekaj, kar je neopravičljivo in uh, potrebujemo, zahtevamo v skladu z zakonom strogo kazen. Hvala lepa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 predvsem pa se diskriminira proti verskim manjšinam v Pakistanu. Združni narodi so zahtevali, da bi to zakonodajo prenehali izvajati. Temeljne človekove pravice moramo spoštovati. Omejevali bi jih lahko samo tam, naprimer pravico do zavode govora, če je možno širjenje sovražnega govora. Država ne more odločati, kako naj ljudje mislijo in država ne sme slediti skrajnežem. Žal je to vprašanje v zvezi z vero postalo zelo veliko vprašanje tudi na svetu. Kristjani morajo imeti možnost, da še naprej zagovarjajo svoje stališča. Pluralizem je ključ do uspeha. Hvala. Hvala lepa. Saa minuto, gospa Kurhola. Mies. Olen vuosia tehnyt ihmisoikeustyötä ja yksi havaintoni on... Hvala lepa. Prepričana sem, da pri človekovih pravicah ne smemo biti v dvomih. Človekove pravice so univerzalne in vedno jih moramo zagovarjati. Naša resolucija je primer tega krščanski par je bil obsojen, obsodili so jih zato, ker naj bi poslala elektronsko sporočilo. Ona dva pravita, da sta telefon izgubila že dolgo časa predtem. Sama sem večkrat srečala podobne ljudi, ki jim eh, v Pakistanu grozi smrtna kazen zaradi svetokrunstva, na primer moj prijatelj je želel spremeniti zakon o svetoskrunstvu, želel si je drugačno tolmačenje te zakonodaje. Na to so ga umorili in ne samo njega, tudi druge. Hvala. Hvala lepo, gospod Šake. <laughs> Um, uporaba zakonodaje o bogokletstvu ali svetoskronstvu v pakistanu je nesprejemljiva uh, manjšine so tiste ki najbolj trpijo zaradi uporabe te zakonodaje in tudi visoko kaznovane so To pa pomeni omejitev izražanja do take mere, da eh, so tudi združeni državi zahtevali spremembo zakonodaje. Na stotine eh, tako imenovanih umorov iz časti je bilo lani prijavljenih. Pred kratkim eh, so Pakistanu dali poseben rang. rang ocen, bonitetno oceno pod pogojem seveda, da spoštuje eh, mednarodno zakonodajo in da o, zares opusti um, smrtne obsodbe in da preneha z govorom mržnje v imenu vere ter da se loti uh, proti terorizma. Dank, Hvala lepa, gospod Šalke. Sedaj bo gospod Sosa. <laughs> popolnoma jasno je da se nestabilnost v pakistanu nadaljuje že desetletja in tudi širše v območju pregon verskih manjšin v pakistanu je nekaj kar se dogaja vsak dan in ne gre le za kristjane ki tukaj trpijo eh, tudi drugi Eh, pripadniki drugih ver so žrtve terorističnih grožen, ubojov in eh, nezakonitih eh, dejanj. Ubijajo se sindikalisti in novinari. Pa v taki situaciji so še posebej izpostavljene ženske, so najbolj ranljive Eh, vera v teh državah se zelo rada uporablja kot izgovor za politično nasilje. Ocenjuje se, da približno 8 tisoč ljudi čaka, da eh, se v Pakistanu izvede njihova usmrtitev v skladu za smrtno obsodbo. Zato je še toliko bolj pomembno, in nujno, da pritisnemo na oblasti v Pakistanu, da prekinejo za takim ravnanjem, za takimi pregoni ljudi zaradi njihovega prepričanja in vere. Zato je toliko pomembneje, da omogočimo svobodo uporabe interneta, zagotovimo zaščito otrok in uh, odraslih, zlasti tistih, ki se borijo za uh, človekove pravice. Hvala lepa, gospod Kronberg. Thank you. Eh, to nasilje se nadaljuje v pakistanu in eh, strogo obsojamo vse nasilje proti verskim skupnosti na osnovi prepričanja in eh, veroizpovedi. Pakistan ne zaščiti žrtve eh, množičnega nasilja na tem področju. Vsi se moramo zauzemati za toleranco in medsebojno razumevanje. Pakistanske oblasti pa eh, pozivamo, da eh, preganjajo tiste, ki hujskajo k to vrstnemu dejanju, da preneha cenzurirati internet ter da se loti boja proti terorizmu v skladu z zakonodajo. Hvala lepa, gospod Kronberg. Sedaj pa govorniki v imenu političnih skupin, gospod Posel, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pakistan ima težko zgodovino, že ime je nenavadno in umetno sestavljeno. Tudi država je umetno sestavljena. Nastala je iz eh, Britanske Indije, ima velik del muslimanskega prebivalstva, potem pa ima tudi indijsko manjšino in tako naprej. Veliko ljudi so preselili, jih potem naselili skupaj in tako naprej in to ima sedaj velike posledice. Ne glede na to, pa ne moremo sprejemati, da se izvaja nasilje, ne samo med hindujci in muslimani in med različnimi prepričanji islama, ampak tudi še posebej proti kristijanom. Kolegice in kolegi, naj povem jasno, seveda se vsi zavzemamo za svobodo vere izpovedi, ampak kdo bo zaščitil kristijane, če ne mi, evropejci? To je naša naloga in to nalogo moramo upravljati tudi v Pakistanu. Hvala. Hvala lepa, gospod Messerschmidt. Tak, formand. Selvfølgelig er det vigtigt, hvad der foregår i Pakistan. Og Hvala lepa. To, kar se dogaja v Pakistanu, je zelo pomembno in skrbi me, ko berem novice od tam. No, to ni nič novega. Vprašanje je, kaj lahko storimo v Evropskem parlamentu za to, kaj te mi nismo svet ministrov. Mi smo Evropski parlament in Evropski svet je pokazal, da pet let ni storil nič. To smo videli tudi v Ukrajini. Za Pakistan bi bilo najbolje reči, da morajo ukrepati nacionalne vlade. Ne moremo dopustiti, da pride k nam nek komisar, ki ne dela nič in potem govori o Pakistanu. Ne. Vlade morajo prevzeti odgovornost in mislim, da bi to bila stvar, ki jo morajo urediti nacionalne države. Hvala, hvala lepo, gospod Keli. Uh, gospod predsedujoči popolnoma se strinjam s svojimi kolegi v njihovi obsodbi eh, zakonodaje o svetoskronstvu ali blogokletju v pakistanu eh, Tak eh, je bila situacija še pred ustanovitvijo Pakistana 1947. 1980. leta pa je bila ta zakonodaja še poostrena in upeljali eh, so eh, kot kazen smrtno obsodbo za blagokletje. Potem pa eh, so sledile obtožbe mnogih zaradi bogokletja ali svetoskrunstva in približno 17 jih sedaj čaka na izvršitev sodne kazni smrtne kazni in 20 jih je v dosmrtnem zaporu. Tukaj moramo ukrepati tako, da se v Pakistanu začne nač nov način razmišljanja. Ja, Kolega Kelly. Gospod Kelly. Gospod Posel vam želi zastaviti vprašanje. Ja, Kolega Posel. Ja, ich wollte die Frage. No, vprašanje sem želel postaviti gospodu Mestre Schmidtu ausnahmsweise. Izjemoma. Ja, Gospod Messerschmidt, se strinjate s tem? Gospod predsedujoči, gospoda Messerschmidta želim vprašati, zakaj to pomembno temo izkorišča za to, da napada Evropsko unijo. Komisijo je izvolil Evropski parlament in Evropska komisija opravlja vsaj tako dobro delo kot nacionalne vlade, ki jih izvolijo nacionalni parlamenti. Ima preprosto več teže, zato ker zastopa celotno Evropsko unijo, ne pa samo posamezne države. Øh, no, naše nacionalne vlade pač ne moremo primerjati z prizadevanje gospe Catherine Ashton. S tem bi žalili nacionalne vlade. Vsi se strinjamo s tem. Služba za zunanje delovanje pač ne deluje. Nacionalne vlade so vedno dosegale rezultate, že zelo dolgo v zgodovino. Sedaj pa imamo Evropsko službo za zunanje delovanje in srečujemo se samo s kaosom in goljofijami. Zato mislim, da je prav, da to kritiziramo. Willkommen zum Kern. Hvala lepa, sedaj pa postopek pritegnite pozornost predsedojočega. Zelo veliko se vas je javilo k besedi, več kot vaj, vas bo dobilo besedo. Upošteval bom tiste, ki še niso na seznamu govornikov pri kateri drugi točki, zato dobi besedo gospa Jegle. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Trenutni dogodki v Pakistanu in eh, pravosodne ob obsodbe me zelo skrbijo. Zaščita manjšin, še posebej verskih manjšin, je ključnega pomena za našo zunanjo politiko v Evropski uniji. Kristijani so vedno pogosteje tarče nasilja in diskriminacije. Evropska unija mora storiti več za to, da jih zaščiti. Vse oblike ekstremizma zavračamo. Država Pakistan je pomembna in je regionalna velesila, ampak vseeno morajo biti zgledni pri spoštovanju človekovih pravic. Tudi, ko govorimo o Afganistanu, ima Pakistan zelo veliko odgovornost, kajti skupaj se moramo boriti proti radikalizmu in krepiti državljanske pravice. Šele tako bomo lahko stabilizirali Pakistan. Če bo prišlo do sprave v Pakistanu, bo celotna regija od tega imela veliko prednosti. Ta takšen Pakistan bi lahko bil zgled za celotno regijo. To mora biti naš cilj. Hvala lepa, gospod predsedojoči, to je bil moj zadnji govor v parlamentu po 15 letih. Vsem se zahvaljujem za odlično sodelovanje. Lepo prosim, da se vsi borite za človekove pravice še naprej. Hvala lepa, kolegica Jegle. Tudi vam obilo uspeha v prihodnosti. Gospa Gurmaj. Najlepše hvala. Zadnji primeri pregona na osnovi bogokletja eh, verskih eh, skupnosti so zelo zaskrbljujoče. 2008 se je eh, situacija za verske skupnosti še posebej poslabšala in razlog, zakaj sploh sprejemamo to rezolucijo, je situacija glede nespoštovanja pravice do izražanja veroizpovedi hkrati pa tudi položaj žensk je zelo zaskrbljajoč. Pakistanska vlada mora bistveno izboljšati eh, svoje delovanje, spremeniti zakonodajo eh, na osnovi močne politične volje. To pa ne pomeni le preventivo eh, ampak tudi pregon tistih, ki zagrešijo te um, pregone in napade na verske skupnosti. Marsikaj je treba spremeniti na um, področju izobraževanja, uh, kjer se uh, imamo v mislih predvsem eh, verske šole, sicer bo pa ne vem koliko uh, mladih žensk žrtov. Hvala lepa, gospa Gurmaj, na koncu še gospa Hibner. panie przewodniczący! najlepsze hvala gospod predsedujoči gospod komisar kolegice in kolegi. danes e, govorimo o neki državi ki je uvedla smrtno kazen za kaznivo e, dejanje bogokletja. E, nikjer drugje na svetu možnosti, da bi eh, nekdo svojega soseda obtožil bogokletja. Eh, in eh, to pravzaprav pomeni kršitev temeljne človeške pravice. Eh, jasno moramo povedati, da takega zakona ne bomo eh, tolerirali. In eh, Pakistan. Eh, Eh, mora upoštevati pravice vseh verskih manjšin. Eh, krščani ne morejo eh, izvajati svoje mnenje. Taka praksa je enostavno nespremljiva. Hvala lepa. Na koncu še gospod Almunija. Najlepše hvala. Gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, težka situacija za manjšine v Pakistanu je na vrhu naše agende Evropske unije v odnosih z Pakistanom. Večkrat smo izpostavljali nevarnosti zaradi napadev na kristijane in druge eh, šite, eh, harase in druge in nevarnosti, ki jih prinaša ta zakonodaja glede kaznivega dejanja bogokletja. Eh, to smo izpostavili v našem dialogu z Pakistanom in pred kratkim je visoka predstavnica Cathy Ashton eh, to tudi povedala z svetovalcem Masizom Marca. Eh, gospod Lambrinidis, ki je poseben predstavnik Evropske unije za človekove pravice, bo še enkrat to v svojih pogovorjih z pakistansko stranjo izpostavil. Zaskrbljeni smo zaradi vedno večjega nasilja v določenih delih države eh, in gre za napade na eh, manž, verske manjšine, ampak tudi za eh, ljudi, ki se ukvarjajo z šolstvom in predvsem izobraževanjem deklic. Taka netoleranca ne sme biti potrjena z naše strani nevladni, eh, nezaposleni mladi ljudje pa so seveda izpostavljeni manipulaciji za strani brezkrupoloznih politikov ali verskih vodi. Zaradi tega moramo pozvati oblasti, da se borijo proti netoleranci in nasilju, eh, ter to vključijo v svoje napore. To je v interesu Evrope, pa tudi v interesu stabilnosti širšega območja. Podpreti moramo večino pakistancev, ki se borijo proti. Eh, Eh, se eh, delitvam in se zauzemajo za demokracijo v tej državi. To pa moramo doseči v dialogu in v praksi. Eh, velik projekt pripravljamo na področju boja proti diskriminaciji na osnovi verskega prepričanja v. Pakistanu. Ukvarjali se bomo z kulturo in izobraževanjem ter obsojali uh, obstoječo situacijo ter eh, pozivali k reviziji pravnega sistema. Evropska unija eh, se zauzema za pravično obravnavo ranljivih skupin v Pakistanu, eh, za gradnjo kapacitet in za večjo zaveščenost glede obstoja in spoštovanja človekovih pravic. Pomagati skušamo Pakistanu pri razumevanju in um, toleranci drugih veroizpovedi. Eh, v sistemu uh, preferencialov uh, v trgovini bomo tudi to upoštevali in to predstavlja dober vzvod za um, spoštovanje človekovih pravic. Še naprej bomo izpostavljali uh, iz, pomen. Um, pravice do veroizpovedi misli in izražanja, ki ne vključuje le kristijanov, ampak tudi druge manjšine ter pravice otrok in uh, žensk. In zato moramo biti povezani, gospod Messerschmidt, um, parlament, komisija in svet skupaj ter vsi, ki verjamejo v človekove pravice po svetu. Komisar. Hvala lepa, gospod Almunija. Gospod Sonik, postopkovno vprašanje. Gospod predsedujoči, mislim, da nas je približno deset v tej dvorani in mislim, da bi lahko na tem zadnjem zasedanju besedo tekom eh, postopka pritegnite pozornost predsedujočega predali vsem. To ne bi bilo preveč težko. In to bi bilo lepo. Gospod Sonik, dejal sem, da ne bom mogel dati besede vsem, čakata nas še dva postopka, pritegnite pozornost predsedujočega, tudi nekaterih drugih kolegov. Žal nisem upošteval, to sicer obžalujem, ampak tega zadnjega dne pač ne moremo uleči v nedogled. Upoštevam pa tudi, kdaj se kolegi pojavijo na razpravi. Razprava je konec, dobili smo šest predlogov resolucij, glasovali bomo po koncu naslednjih dveh razprav. Naslednja točka na dnevnem redu je Sirija, položaj nekaterih ranljivih skupnosti. Najprej avtorji.